Buongiorno a tutti, prendete posto. Dobar dan vsem, prosim zasedite svoja mesta, da bomo lahko začeli, kaj ti že malo zamujamo. V redu. Potem začnimo z sprejetjem dnevnega reda. Dnevni red najdete že v svojih mapah, v svojih dokumentih. Torej, če nihče od poslancev ne želi ničesar dodati k dnevnemu redu, bi lahko rekli, da je dnevni red sprejet. Kar pa zadeva sporočila predsednice, naj vam povem, da eh, bi vas predvsem rada opozorila na to, da bomo imeli sejo odbora ITRE v torek 27. marca. To bo skupna seja z odborom za promet o mehanizmu za povezovanje Evrope in to v skladu z 51. členom. Želela sem vas torej opozoriti na to skupno sejo kaj ti to ni bilo eh, res eh, v celoti že zajeto v eh, koledarju, ki smo se ga svoj čas ogledali in zastavili. Zdaj bi takoj prešla k četrti točki dnevnega reda, ki zadeva program za konkurenčnost podjetij ter za mala in srednje velika podjetja. Danes bomo obravnavali več, več točk na to temo in imamo veselje, da je tu danes z nami gospod Daniel Kaleha, ki je tudi Naši človek za MSP je na evropski ravni, poleg tega, da je seveda generalni eh, direktor eh, GD eh, za podjetja. Nemudoma bom predala besedo poročevalcu, ki bo predstavil svoja stališča in sicer predam besedo gospodu Krojcmanu. Hvala lepa, gospod predsednica. program za konkurenčnost podjetij, predvsem MSP-jev, nakratko Kozmo, za obdobje 2014 do 2020, zajema tiste vidike okvirnega programa, ki se končuje leta 2013 za konkurenčnost in inovacije, nakratko CIP, ki zadevajo konkurenčnost. Vsi ostali elementi CIP-a, ki so naprimer energija, podpora IKT, eko inovacije in inovacije, vse to bo v novem programu, v okvirnem programu za inovacije. Tako ostane za novi program samo še podjetniške pobude in inovacije minus programa inovacij. Tukaj imamo zelo pomembne pobude, kot so tudi pri delitev administrativnih bremen, potem finančni instrumenti za lastni kapital, posojila, prav tako pa tudi omreže za evropska podjetja. Izredno gre pozdraviti, da obzorje 2020 ni v polni meri absorbiralo celotnega programa CIP. To pomeni, da bo sedaj pobuda za MSP-je še vedno nekaj, kar bo lahko podpirala Evropska unija. In tukaj bomo poslanci skupaj s komisarjem Tajanjem in uh, združeni storili veliko, da bi to tudi dosegli. In to nam je uspelo. Veselim me, da imamo proračun 2,5 milijarde evrov in da je ta proračun pri ustreznih ukrepih CIP smo imeli manj sredstev na razpolago, da se je ta proračun podvojil predvsem zadevamo to finančne instrumente, tukaj imamo 1,4 milijarde evrov, to je 60 odstotkov celotnega programa. Ta, to povečanje sredstev je nujno potrebno, kajti imamo pozitivne izkušnje s programa CIP in vemo, da potrebujemo več sredstev. Še prav posebno glede na finančno krizo in krizo držav, ki imajo velike dolgove. Sedaj imamo nekaj predlogov za izboljšavo. Kozme se osredotoča na izboljšanje konkurenčnosti. Politični cilji so taki, da jih lahko pozdravimo, potrebno pa je nekaj se zadev še prilagoditi. Program sledi dvema glavnima ciljema. Prvi glavni cilj je okrepiti konkurenčnost in trajnostni razvoj podjetij v Evropski uniji, vključujoč tudi turistično panogo. Kar se trajnostnega razvoja tiče, glede podnebnih sprememb v turistični panogi, se najde tudi v posamičnih ciljih. Zato je pomembna politična prednostna naloga, vendar pa to ni težišče tega programa, kajti tako bi predvsej omenili, omejili možnost podpore MSP-jem. Glede na relativno omejen proračun je program tak, da se mora osredotočati na najpomembnejši cilj okrepiti konkurenčnost. To velja pa potem za vsa področja, to je jasno. Ukrepi podpore trajnostnemu razvoju morajo biti namenjeni tudi MSP-jem, vendar pa v okviru programa obzorje 2020, kajti tam bo več težišč in to bo tudi eno od teh. Naprimer 6 milijard za varno čisto energijo, 2 milijardi za inteligenten promet, 3 milijarde 4,4 milijarde za varstvo podnebja in surovine. Podnebne spremembe, to je že nekaj, kar je potrebno podpirati in tukaj imamo 3,4 milijarde evrov. In to je več kot celotni proračun programa Kozme. Seveda pa se moramo nanašati tudi na trajnostni razvoj podjetij, vendar pa ta vidik bo v okviru konkurenčnosti programa COSME. To pomeni, da želimo zagotoviti konkurenčnost tem programom, seveda pa mora biti to tudi trajnostna konkurenčnost. Če si ogledamo trajnostni razvoj z tega vidika, potem je povezava prava. MSP-ji iz vseh gospodarskih panog morajo dobiti enake možnosti. In tudi turizem je omenjen v Lizbonski pogodbi. Zato se mi ne zdi dobro. Če bi govornik se popravlja, vemo, da je turizem še prav posebno pomemben po lizbonski pogodbi. V odboru IMCO sem že pripravil poročilo, kako bi lahko turizem v Evropi to mora biti prekmajno vprašanje podpirali. In zato bi morali biti pozorni tudi na to. Imamo projekte na tem področju, ki bodo pomagali MSPM in tudi turistični panogi. Vendar pa seveda mora to biti storjeno na evropski ravni. Na področju turizma imamo 131 milijonov evrov. In naprimer za projekte trženja novih konceptov 87 milijonov. Torej, če bomo na področju turizma uporabili tudi eh, vidik eh, trženja, potem lahko to tudi povežemo. Pomembno pa je, in to mora biti ključno sporočilo, da želimo izboljšati konkurenčnost MSP-jev. Če nam bo to uspelo, potem nam bo uspelo ustvariti tudi nova delovna mesta in to je zelo pomembno. Oba vidika sta pri MSP-jih zelo pomembna. Prav tako moramo podpreti podjetniške pobude in moramo podpreti tudi prenos podjetij to igra pomembno vlogo za rast MSP-ov. Pogosto jih prevzemajo dinamična podjetja, ki jim vdihnajo novo življenje in ustvarjajo nova delovna mesta. Po ocenah komisije pa obstaja nevarnost, da bi pri teh prenosih lahko precej izgubili, da bi izgubili 600 tisoč delovnih mest. Torej, to je pomemben vidik, potrebno je podpreti. Kako nam bo uspelo, da bodo tudi tista podjetja nadaljevala z darovanjem, ki morda ne bodo več imela, naprimer, ki je za družinska podjetja, ki ne bojo več doboječ imela naslednikov, da bodo lahko izvedla ta prenos podjetja. Prav tako je potrebno razmisliti, ali bi podporo MSP-jem v programu Kozme lahko omejili. Kozme, govorimo, o storitvah in dobrinah. Tu so omenjene neke omejitve, prav tako izboljšava produktivnosti in učinkovitosti virov. Vsi ti vidiki so rezultat inovacij, ki morda ne temeljijo vedno na raziskavah, temveč gre tudi za optimizacijo obstoječih postopkov. Zato se zastavlja vprašanje, ali ne bi inovacija v širšem smislu bila lahko podpirana tudi s programom COSME. Zato bi potem program potreboval več finančnih sredstev. MSP-jem moramo kolikor se le da olajšati vstop v ta program. Zato moramo premisliti tudi o tem, če niso pragovi pri obzorju 2020 eh, nekoliko previsoki. Tako da moramo sodelovati tudi s kolegi vzore 2020, se vsesti skupaj in ugotoviti, kako bi lahko MSP-jem kar se le da olajšali dostop. Če bi imeli boljše možnosti s programom Kozme, potem bi morali to umestiti tukaj in premisliti o tem, ali ne bi vzore 2020 pustili za to, za kar je za raziskovalne inovacije, torej za MSP, ki imajo 200-250 eh, delavcev, naprimer, ki imajo potem več možnosti, da pridobijo sredstva iz programa obzore 2020. Prav tako moramo predeliti še vedno kriterije, s katerimi bomo merili cilje. Večjih je kvantitativnih kot kvalitativnih, da bi dejansko lahko merili tisto, kar je potrebno meriti. Ne zadošča, če pri MSP-jih utemeljimo zmanjševanje administrativnih bremen samo z ustanovitvijo podjetja. Potrebno je ponostaviti več postopkov. To ne govori vse samo o konkurenčnosti. Boljše bi bilo, če bi administrativne stroške ocenili. Ocenili tiste stroške, ki jih MSP-ji privarčujejo. In eh, če bi potem definirali zmanjševanje birokracije z določenim odstotkom X, tako bi lahko cilje bolje dosegli. Najvišja meja za jamstvo posojil je po mojem prenisko. Pri finančnem instrumentu, ki je nov, imamo potem tudi aranžma za posojila in tukaj govorimo o 150 tisoč evrih. In tukaj gre za aranžma za posojila. To imamo tudi v programu obzore 2020, vendar pa samo za inovativna podjetja. To pomeni, da posojila za neinovativna podjetja, ki nad 150 tisoč evri, niso zajeta nobenemu od obeh programov. Čeprav je potreba pri podjetjih, pri ustanovitvi podjetij ali pri prenosu podjetij tudi zelo velika. Zato bi tukaj morali kaj storiti, ker je to v evropskem interesu. Tukaj lahko dosežemo izboljšavo samo tako, če bi potem to povezali s povratnimi jamstvi. Tako bi potem lahko jamčili tudi za više investicije, ki jih potrebuje naša podjetja. Potem nadalje finančni instrumenti morajo izravnati finančne težave v nacionalnih državah. Zato je potem seveda potrebno razmisliti, ali bi ta aranžma za posojila morali povezati tudi prekmeno in jih omogočiti vsem državam. Popraševanje potem je omejeno in trgi že dajo dovolj sredstev na razpolago. MSP imajo večjo potrebo po posojilih za inovacije in investicije na domačem trgu. Tako bi lahko Evropska unija podprla bolj tvegana posojila, bolj tvegane investicije, za katere podjetja ne bi dobila posojila doma. Hvala lepa. To je bilo nekoliko bolj obsežno, vendar pa mislim, da od poročevalca pričakujete tudi nekaj impulzov. Sedaj se pa veselim že prispevka komisije in seveda tudi svojih kolegov poročevalcev Senci. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Besedo zdaj predajamo predstavniku <clears throat> Evropske komisije, gospodu Danielu Kalehi Krespu. Hvala lepa. Poslanke in poslanci, dame in gospodje, mi je veliko čas, da sem lahko danes tu med vami, zato da predstavim program Kozme vašemu odboru. Od 1. februarja sem novi generalni direktor eh, GD-ja eh, za podjetja in industrijo, tudi že eh, eno celo leto opravljam nalogo od poslancev Evropske unije za MSP-je in to funkcijo bom še ohranil. Mislim, da je pomembno izkazovati podporo MSP-jem in to tudi odraža pomen, ki ga Evropska komisija pripisuje tem podjetjem. Želel bi eh, za nekaj prosojnicami predstaviti glavne točke in poudarke Kozmeja. Tukaj smo izpostavili pomen MSP-jem v evropskem gospodarstvu, to je izhodišče. MSP-ji odigavajo ključno ulogo v evropskem gospodarstvu. Imamo 23 milijonov MSP-jev, 99 odstotkov evropskih eh, podjetij je MSP-jev. MSP-ji so eh, glavni vir, eh, ki ustvarja nova delovna mesta. Dve mesti, vsake tri, nastane v MSP-jih, v zasebnem sektorju. Če si ogledamo statistiko, statistike komisije, ugotovimo, da v zadnjih osmih letih 85 odstotkov vseh novih delovnih mest je bilo ustvarjenih v MSP-jih. Torej, torej male in srednje podjetja so res hrbtenica evropskega gospodarstva in torej potrebujemo res odločno gospodarstvo v podporo MSP-jem. Na drugi prosojnici Želimo povdariti, da so MSP-ji ključnega pomena, ampak so tudi najšipkejši obroč v verigi. Gospodarska kriza je močno prizadela MSP-je v Evropi. Trenutno imamo v Evropi, vedno sem govoril o 23 milijonih brezposelnih, ampak vidim, da je že naraslo na 24 milijonov, 10 odstotkov delovne sile, 7 odstotni primankljaj BDP-ja in eh, zadolženost več kot 80 odstotkov BDP-ja. In vsi ti makroekonomi ekonomski eh, problemi eh, hudo prizadevajo MSP-je, kajti, eh, kot sem že prej povedal, so najšipkejši, najšipkejša vez v tej verigi. Kateri so problemi, s katerimi se soočajo MSP-ji v tem trenutku? Predvsem pomankanje likvidnosti. To je najhujši problem, s katerim se trenutno soočajo. Torej, ne, nedostopanje do kreditov. Dejansko 25 odstotkov evropskih MSP-jev, ki so zaprosili za posojilo, eh, jim je, bilo, jim je bila ta prošnja zavrnjena. Se pravi, ali eh, so dobili popolno zavrnitev ali delno do 700, eh, od 500 tisoč do 700 tisoč podjetij se soočijo s temi težavami v tem trenutku. Druga težava je dostopanje do novih trgov. Samo ena vsakih eh, osem eh, MSP-jev v Evropi izvažajo na trgih zunaj Evropske unije. In torej res gre za strukturne težave pri. Um, internacionalizaciji, predvsem kar zadeva izvoz. In zadnja stvar, ki jo želim povdariti, je birokracija zelo težko je za malo podjetje eh, spoštovati vse, vsa nova pravila, ki se stalno uvajajo, novi postopki, novo poročanje, nove formalnosti. To je hud problem in kadarkoli spregovorim pred eh, publiko MSP-jo, mi ti odvrnejo, da se sploh ne morejo eh, pač soočati z tolikim, tolikšnim številom eh, birokratskih postopkov. Kateri je, je naš odziv na to? Eh, pravzaprav program Kozme. Komisija predlaga, da bi vključili eh, vidik MSP-jev v vse. Eh, eh, vse sklope večletnega finančnega natrga, torej novi strukturni skladi, novi finančni instrumenti, vsi imajo neko razsežnost, ki je povezana z MSP-ji, ampak predlagamo tudi poseben program, ki naj se osredotoča na konkurenčnost in rast za MSP-je. Program poseben program za MSP-je v Evropi se imenuje COSME, torej konkurenčnost in rast za MSP-je. Razpolagal bo za 2,5 milijarde evrov in tako kot je eh, gos povedal gospod Krojcman, to želimo povečati eh, oziroma smo kar podvojili sredstva iz CIPA in posebno pozornost posvečamo MSP-jem. Imamo štiri prednostne naloge, torej štiri točke, kako naj izboljšamo dostop do financ, kako naj izboljšamo dostop do trgov, potem kako lahko spodbudimo podjetništvo in kako lahko izboljšamo okvirne pogoje za evropska podjetja. Eh, lotil se bom vsake izmed teh teh štirih točk. Torej, prva točk, točka dostopanje do finance. Eh, do finance razpolagamo z eh, proračunom 1,4 milijarde evrov. Imamo dva glavna instrumenta in sicer jamstva za posojila in sela imeli bomo 1,4 eh, eh, milijarde evrov in s tem želimo eh, zagotoviti jamstva za MSP. -je. In sicer kako, ehm, glede na to, da v državah članicah, ko MSP je stopijo do banke, potrebujejo podporo in Evropski investicijski sklad bo zagotovil to podporo. V skladu z našimi statistikami te, ta jamstva imajo zelo visok učinek vzvodja. Za vsak evro, ki ga angažiramo, ustvarimo 30 evrov vzvoda za MSP-je. Drugič, eh, sklade za tvegani kapital. Torej, v CIP-u eh, od 2,2 milijarde evrov eh, je eh, pač na razpolago in sicer v obliki vzvodja z eh, naložbo Evropske unije, ki znaša 350 milijonov evrov. Torej 1,4 eh, milijarde za finančni instrument. Tako kot smo rekli, drugi, druga točka, druga prednostna naloga, izboljšanje dostopa do trgov. Želimo se osredotočati in zagotavljati sredstva za MSP, je zato, da bodo lahko, se bodo lahko širila ta podjetja, ko podjetje izvaža Eh, se širi, ustvarja delovna mesta, lahko eh, eh, uvaja inovacije, ampak potrebujo podporo, usposabljanje, informacije. Moramo jim pomagati, da poiščejo nove partnerje in na tak način bodo imeli tudi nove priložnosti. Imamo mrežo, Evropsko mrežo za podjetja, ki bo zagotavljala te storitve MSP-jem. Želeli bi mm, tudi še dodatno okrepiti to podporo. Imamo torej Evropsko podjetniško mrežo, ki ustvarja močno podlago, ampak imamo tudi eh, sporočilo eh, mala podjetja veliki svet. To eh, sporočilo bomo predstavili v 50 državah in sicer na gospodarskih zbornicah, na eh, raznih združenih delodajalcev in eh, imamo eh, res 6, eh, 3000 tisoč zaposlenih, ki se ukvarja tudi s tem sporočilom. Ampak želimo zagotoviti tudi posebno podporo. Naj omenim tudi uspešno, uh, uspešni ukrep uh, in sicer okence na kitajskem za um, svetovanje na področju intelektualne lastnine. Nekatere podjetja se soočajo s temi težavami. Uh, dejansko ravno Evropski parlament je dal pobudo za, to, za ta pilotni projekt, kajti sa to, um, s to zamislijo in s tem okencem smo zagotovili zelo pomembno pomoč za MSP. -je. To je zelo pomemben instrument. Želimo ustvariti pravo mrežo, nočemo podvajati stvari, ampak uh, seveda mislim, da obstaja na tem področju veliko zanimivih priložnosti. In uh, tretja prednostna naloga, spodbojanje podjetništva. To je velik problem v Evropi. Ko si ogledate statistike, ugotavljamo, da vedno manj evropejcev želi prevzeti nase tveganja vedno manj evropejcev želi uh, ustanoviti svoje podjetje. In če to primerjamo z uh, Kitajsko oziroma Združenimi državami, ugotovimo, da Evropa ima težave pri ustvarjanju novih uh, podjetij in pri, uh, nasplošno pri podjetništvu. Uh, mladi ljudje so posebno pomembni na tem področju. S pomočjo parlamenta smo sprožili tudi nek ukrep za mlade podjetnike ki eh, lahko eh, šest mesecev preživijo ob izkušenem podjetniku. Želimo to pobudo še okrepiti, kajti to je program, ki se je izkazal za zelo uspešnega. Ampak seveda moramo eh, tudi se posvetiti vprašanju ženskega podjetništva. Evropska mreža eh, veleposlanic eh, za eh, žensko podjetništvo je primer takega delovanja. Aktivni smo v 22 državah in želeli bi seveda še dalje to krepiti, čeprav smo začeli pred nedavnim, je to zelo uspešen korak in to je področje, na katerem bomo lahko izkazovali našo podporo tudi s programom COSME. Četrta prednostna naloga je izboljšanje okvirnih pogojev. Gospod Krojcman je omenjal nekaj takih pogojev. Kaj naj storimo z prenosom eh, poslovnih dejavnosti, kaj stori, bomo storili z poenostavljanjem, z zmanjševanjem birokracije. Ta program lahko prispeva k Eh, izvajanju akta za mala podjetja, lahko nam bo omogočal izmenjavo najboljših praks in nam bo tudi omogočal po vsej Evropi, da poenostavimo odločanje. Naprimer, bomo lahko tudi skrčili čas za ustanovitev novega podjetja oziroma bomo lahko tudi olajšali prenos nekaterih poslovnih dejavnosti, bomo lahko zagotovili boljše priložnosti za, drugo, za neko drugo možnost. In torej eh, tukaj gre za vključevanje cele vrste različnih deležnikov. Eh, tukaj gre za, eh, tako za politike, za ljudi, ki odločajo, ampak seveda želimo stvariti tudi neke vrste mreže od poslancev za MSP, je zato, da bomo lahko spremljali razvoj tega programa. Torej mislim, da je kozme program, ki mora biti naš instrument, naše orodje za to, da olajšamo stvari podjetjem. Gospod Krojcman je v svojem poročilu omenil vrst vrsto točka. Omenjal je problem turizma. Imamo konkretno pravno podlago uh, iz kajti to je trenutno zajeto v CIP-u in naši pravniki so nam obrazložili, da potrebujemo posebno pravno podlago, o tem se moramo pogovoriti, kajti želimo pokriti vsa področja, potem tudi prenos eh, poslovnih dejavnosti, to je druga pomembna stvar, ki jo tudi financiramo in omenjal je tudi povezavo z obzorjem 2020. Jutri bomo imeli delavnice v zvezi s to temo in eh, torej seveda pričakujemo, da bomo s parlamentom lahko razčistili veliko veliko stvari, predvsem kar zadeva povezave med obema programoma. Gospod Krojcman je omenjal tudi kazalnike, omenjal je skupino Štojber, seveda potrebujemo več jasnosti pri kazalnikih, omenjal je tudi nekatere druge podrobnosti, kot naprimer raven posojil za podjetja. Mislim, da vse to lahko uh, izpilimo, ampak naj zaključim z zadnjim sporočilom, ki je zajeto na zadnji prosojnosti. Mislim, da imamo zelo velik izziv pred nami in sicer Eh, podjet, eh, MSP in povezane politike so velik izziv, moramo angažirati eh, vsa naša prizadevanja, moramo mobilizirati sredstva, kaj ti MSP-ji, ki so žrtev krize, morajo iz tega iziti kot zmagovalci. In torej dajmo se odzvati na potrebe naših MSP-jev, MSP pomagajmo jim a, rasti in seveda a, skupaj z Evropskim parlamentom smo popolnoma predani tej nalogi. Hvala lepa. Grazie per questo. Hvala lepa za to predstavitev. Besedo zdaj predavam, predamo gospodu Bernsteinu, ki je prvi poročevalec v senci tu v dvorani, ki je zaprosil za besedo. Hvala lepa. Večinec med nas se oglaša, da je glavni izziv za MSP je ravno dostop do finančnih sredstev, do trgov in tudi boj proti birokraciji. Naj najprej povdarim, da mislim, da predlog komisije je videti zelo uh, zanimiv. Ne se zahvalim tudi gospodu Kalehi eh, za to uh, lepo predstavitev moram reči, da mi je všeč splošna zamislil, da vključimo ta vidik v vse programe Evropske unije, vse politike Evropske unije in tudi eh, seveda eh, pomembno je to povežemo z obzorjem 2020, zato da bo vse skupaj bolj dostopno za MSP-je. Kar me skrbi je eh, tudi ravnovesje, kar zadeva dolgoročno razmišljanje in kako naj izboljšamo konkurenčnost Evrope s tem, da spodbudimo podjetniški duh v Evropi. Tole lahko pomeni veliko razliko. Uh, mislim, da to mora imeti ustrezen učinek in sicer predvsem tako, da zagotovimo lažje dostopanje do kapitalov za MSP-je. To, da v trenutnem gospodarskem okolju eh, In kar zadeva strategijo Evropa 2020, seveda to je, mora imeti prednostni pomen, 2,5 milijard evrov predstavlja samo zela, dva, 2 odstotka večletnega finančnega okvira e, in e, mislim, da moramo povečati proračun za kozme. E, zanimanjem pričakujem možnost, da se pogovorimo o teh stvarih z gospodom Krojcmanom in tudi z ostalimi poročevalci v senci. Mislimo, da poročilo lahko še izboljšamo, kar pa zadeva turizem. Mislim, da to ni e, trenutno trenutek, ko je treba izpostavljati to ali ono gospodarsko panogo. Soglašam sicer s tem, kar je povedal gospod Krojcman, ampak. Naprimer, kaj naj rečemo naprimer, o prehrambni industriji oziroma IKT-ju in tako dalje. E, dejansko ne sme eno iti na škodo drugega. Mislim, da to ni prava pot, po kateri naj hodimo pa če prav želimo izpostaviti ta ali ono panogo, potem mislim, da so morda lahko druge panoge celo pomembnejše kot turizem. Kar pa zadeva izvoz in storitve, seveda notranji trg za storitve je nekaj novega in mislim, da obstaja še kar nekaj umetnih barjer in pregrad, kar zadeva to vrstne storitve. Kar pa zadeva dostopanje do finance, mislim, da politično, politične pobude, ne smejo nujno z, upoštevati a, čisto vseh, vseh podjetij, ampak a, je pa tudi res, da banke večkrat a, niso m, zelo pripravljene zagotoviti a, posojila in tudi seveda je treba ustrezno pokriti a, do panoge, tako da vsaj ena tretjina podjetij bo prejela denar, ki ga potrebuje. Všeč mi je tudi to ravnovesje med eh, jamstvi za posojila in pa eh, tudi instrumenti, finančnimi instrumenti za eh, lastniški kapital. Mislim, da je to dobro uravnoteženo. Hkrati moram moramo imeti vedno v mislih, da je treba Eh, zagotoviti ustrezno vzvodje, tudi kar zadeva naložbe Evropske unije. Mislim, da mora mm, denar ostati v bližini med navenicami nas in naših podjetij. In mislim, da moramo pokazati tudi več ambicij, ko govorimo o tem, da skušamo skrčiti eh, administrativno breme. Res moramo zagotoviti eh, jasnejše cilje in moramo zagotoviti jasne cilje, tu cilje tudi kar zadeva krčenje administrativnega bremena, kajti um, veliko birokracije, je tudi prisotne tu v Evropskem parlamentu in torej moramo začeti pri sebi, ampak zato potrebujemo jasne cilje. Kar zadeva dostop do trgov, moramo zagotoviti, da bomo dopolnjevali že obstoječe programe in strukture. To je bistvenega pomena, ko govorimo o tem, kako naj pomagamo, eh, kako naj pomagamo MSP-jem pri dostopanju do novih trgov. To je zajeto tudi v poročilu Rubiko, o katerem bomo govorili naknadno danes. In še ob koncu naj povem, da eh, program Kozme ne bi smel imeti tako omejenega proračuna, to bi morali razširiti. Eh, mislim, da bi bilo vredno pomagati MSP-jem tudi v državah kandidatkah. Ampak ali mislite, da bi morali pomagati tudi podjetjem v tretjih državah, ki torej eh, iz tistih proračunov, ki bi morali biti namenjeni za eh, konkurenčnost evropskih podjetij, pravzaprav uporabljamo torej denar naših davkoplačevalcev v tretjih državah? Ali je to pravilno? Hvala lepa za vaš prispevek. Naj povem, da se je devet govorcev prijavilo k besedi, s tem bomo zaključili ta seznam, kajti njim ne bomo imeli dovolj časa, vsak govorec bo imel na voljo tri minute. Gospod Rubik, izvolite. Ja, Hvala lepa, predsednica. Veseli me, da je gospod Krojcman dobro pripravil to besedilo, poročilo gre za to, kako bi Evropi postali bolj konkurenčni. Javna tožniška kriza nas spodbuja k temu, da bi postali bolj produktivni in tudi delavci si želijo višjih plač. To pomeni, da se moramo ukvarjati z okvirnimi pogoji, ki nam bodo omogočili te cilje. Tukaj gre predvsem pri financah za to, kako bi lahko ne samo rekapitalizirali države članice in banke, ne sme biti to na strošek MSP-ov, kajti, kar se tiče kvote lastnega kapitala, v MSP-jih je škandalozno nizka v primeravi ZDA in potem tudi pri tveganem kapitalu, če tega ni v podjetju, potem tudi ni posojil za podjetja. In potem tudi ni možnosti za investicije, tako pa tudi ni možno izplačevati višjih neto plač. Zato se moramo pravzaprav osredotočati na to, kot je nekoč dejal finančni minister Slovaške Mikloš, da je potrebno pustiti denar tam, kjer je najbolj produktiven. In naučili smo se, da je največ delovnih mest v mladih podjetjih. 85 odstotkov novih delovnih mest nastaja v novih podjetjih. To seveda eh, ne pomeni, da so to čisto najnovejša podjetja, to je odvisno tudi od zamisli. In vemo, da ta podjetja prinašajo tudi veliko produktivnost. Pri bližno 49 ur na teden in zato moramo omogočiti tudi pravično plačo za podjetnike, ki jim bo omogočilo, da bodo povrnili svoje investicije. Zato je potrebno tudi razmisliti o sistemu odpisov. Mladi podjetniki začenjajo, potem pa lahko samo del svojih investicij uveljavljajo kot strošek. Tukaj bi bil zato, da komisija premisli, kako bi lahko pripravili boljši model eh, odpisov ZDA. Je to približno 5000 dolarjev tako, da lahko to takoj otegnejo, uveljavijo kot stroške pri Evropi. V Evropi je to nekoliko drugače. In če se ne otegnejo ti stroški takoj, potem pride do obdavčenja in to vodi do tega, da morajo podjetja najemati posojila. In to je ta začarjeni krok, ki ga je potrebno prekiniti. Mislim, da moramo premisliti, ali ne bi pri novejših podjetjih za 3 do 5 let se odrekli davkom in bi tako omogočili podjetju, da ustrezno plačuje delavce. Mislim, da moramo zagotoviti tudi to, da bodo ljudje dobili kaj za svoje tveganje. Če kdo začne s podjetništvom, to potem podjetnika veliko stane, to je veliko tveganje. Veliko krat to pokrijejo sorodniki, včasih tudi banke. Banke pa brutalno pazijo na to, da bodo izpolnjeni vsi pogoji. In če gre kaj napak, potem družina in prijatelji izgubijo vse investicije, ki so jih prej strdim delom zaslužili. Zato je potrebno torej nekako zagotoviti tudi to delitev tvegan in omogočiti podjetnikom, da bodo investirali. Ker sem tudi poročevalec eh, v odboru za proračun, program Kozme mi gre za to, da bi pazili še prav posebno na to, da bodo mala podjetja, mikro večnacionalna podjetja, kot se lepo reče, torej tiste, ki se osredotočajo na svetovni globalni trg, da dobijo ta podjetja posebno podporo. Čeprav posebno tista, ki izgubljajo zaradi globalizacije. Mislim, da je tudi sklad za globalizacijo tisti, ki bo moral pokriti podporo MSP-jem, da bodo bolj dejavna na globalnem trgu. Potem pa moramo seveda razmisliti tudi o sankcijah, ki bi jih naložili strani komisije pri zlorabah. Imeli smo primer Microsoft in tudi veliko drugih te sankcije, ta plačila, bi morala tudi biti neposredno na voljo programu Kozme, pa seveda tudi neizrabljena sredstva pri regionalnem razvoju. In še zadnja točka, naj omenim, da je pravzaprav Evropski inštitut za tehnologijo bil ustanovljen zato, da bi razširil znanje. Znanje o tem, da smo lahko konkurenčni globalno gledano, da smo lahko vodilni v svetu, to je Lizbonska agenda in mislim, da je potrebno, da se to poveže tudi s programom Kozme, tako da bi 24 milijonov brezposlenih, ki jih imamo v Evropi, lahko za ustrezno zaposlili. Hvala lepa. Hvala lepa, zahvaljujem se gospodu Rubigu za pomemben doprinosa in za sklicevanja na proračun. To, da vidite, da če boste vsi tako dolgo govorili, potem danes ne bomo uspeli izčrpati dnevnega reda. A gospa Berkis, izvolite. So much, Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa za vaše zelo zanimive intervencije in zelo koncizen pregled. Bi lahko kaj več povedali? o povezavah med kozme in obzorjem 2020, kajti smisel vsega je, da če bomo omogočili inovacije na boljši način, bo tudi internacionalizacija podjetij laže. Če najprej potrebujete proizvod, ki ga prodajate, običajno je inovativen produkt laže prodajati kot splošen. In običajno gre za inovativen proizvod ali pa za zelo tradicionalen proizvod. Naprimer, ker je tukaj predsednica, odlični dizajnerski proizvodi iz Italije, ki so globalno zelo iskani. Lahko več poveste o tem. In potem podjetja, ki proizvajajo inovacije in tiste, ki jih sprejemajo kaj Kozme počne za oba tipa podjetij. Včasih se popolnoma strinjam s kolegi, ko pravite, da je dostop do financ v tem trenutku največja težava zaradi finančnega krča. Imamo pa tudi druge težave in ta težava so pravila. Imamo zelo veliko pravil, ki preprečujejo dostop do financ, pa tudi dostop do ostalih trgov. Včasih se mi zdi, da se raje osredotočamo na ustvarjanje novih priložnosti, kot pa na to, da bi odstranili uvire. Uvire na našem trgu so, nimamo enotnega trga v Evropski uniji. Naprimer, certifikacija predstavlja težavo za medicinske proizvode, naprimer varnost varnostni standardi, vsi tipi standardov, vse to je zelo težavno. Bi lahko podali celovit pregled pristopa do MSP-jev v EU, ne samo glede programa COSME, želim si torej celotne podobe. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Merkis. Gospa Nibler, izvolite. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa tudi za zanimive predstavitve, tako kolega Krojcmana, kot tudi z vaše strani, gospod generalni direktor. Imam tri kratke pripombe. Najprej pa bi rada izpostavila to, kar je dejal že kolega Rubih, da je najpomembneje nameniti tveganje kapital za MSP. Tukaj lahko na evropski ravni, mislim, da z ustreznimi aranžmaji kaj storimo. Seveda pa dragi pa drugi, tudi tu te podpiram. Spodbude za države članice, za davčne razbremenitve za MSPE, tudi to je potrebno zagotoviti. Tega ne moramo storiti na evropski ravni, to morajo storiti države članice. Vendar pa to je pomembna točka. Sicer pa moje tri pripombe, na kratko. Prva tema, spoštovane kolegice in kolegi, vsi smo veliko krat eh, na poti v tujini in si in upamo na to, da bomo ustvarili dobre okvirne pogoje za MSP-je, vendar pa to, kar vidim vsak dan, veliko besed imamo, nimamo pa veliko dejanj. In še prav posebno pri MSP-jih na evropski ravni je to tisto, kar nam najbolj škodi. Trudimo se, vendar pa konkretnih uspehov ne zasledimo. In naj pozovem komisijo. Veliko pobud je bilo sproženih iz parlamenta, tudi komisija veliko jih temelji na priporočilih skupine Štojber, vendar pa do izvedbe, do prakse traja leta. Naprimer, poenostavitev računovodstva v državah članicah. Ne vem, koliko časa že čakamo, dve, tri leta. In mislim, da bi to resnično morali že zagotoviti, poenostaviti računovodstvo za MSP-je. To ne velja za velike koncerne ko gre za računovodske izkaze in tako dalje. MSPI imajo težave s tem in to moramo olajšati. In to je še v svetu, kolikor vem. In sedaj prosim komisijo, da izvaja pritisk tudi javnosti, da se bodo stvari premaknile, sicer nam podjetniki ne bodo več verjeli. Lahko bi nadaljevala, naprimer, uredba o tahografih in tako dalje. Druga pripomba, okrepiti podjetništvo, tudi tukaj so vsi kolegi in tudi predstavni komisije enakega mnenja kot sama, naj spomnim, da še prav pri ženskah imamo pr velik potencial. Moramo podpreti podjetnica in mislim, da je zelo pomembno in tukaj lahko komisija s konkretnimi pobudami kaj stori, da bi spremenili tudi mentaliteto, ko danes v Evropi poskuša ustanoviti podjetje, ima težave, če mu ne uspe, je zguba, mu ni uspelo v ZDA in drugih območjih, pa je to samo ena od izkušenj. In eh, če ima kdo kdaj neuspeh, to še ne pomeni neuspeh zavedno. Tukaj bi se lahko kaj naučili in s programi lahko kaj storimo. In zadnja pripomba, tukaj želim zelo pohvaliti komisijo poenostavitev. To je zelo pomembna točka presvoja vplivov cena vplivov, to se že izvaja, veliko lahko kritiziramo, vendar pa, kar se mi zdi dobro pri novi ureditvi, je to, da sedaj komisija in to lahko še enkrat podprete, sedi politiki, da v bistvu pravijo, da MSP-ji, glede opredelitve Evropske unije, da so na evropski ravni izuzeti. Razen, če je potem jasno, rečeno, zakaj so tudi MSP zajeti v zakonodajo. Torej, ta zamenjava od izjeme do pravila se mi zdi dobra. To bi rada potrdila in rada bi, da morda še enkrat spregovorite o tem, ali je to resnično vsakodnevna praksa pri komisiji. Hvala lepa. Grazie, la parola. Hvala lepa, gospa Hercog, izvolite. Uh, thank you, Hvala lepa. Skušala bom biti kratka, dve svoje točke imam, potem pa še nekaj točk poročevalke v senci Patrice, to je, ki je žal danes ni z nami. Najprej, rada bi čestiti, čestitala GD podjetništvo za to, da bi podjetja postala čim bolj digitalna in dobro je, da organizirate teden za digitalizacijo podjetij in to podpiram. In potem druga osebna pripomba, vse, kar stojimo na evropski ravni, mora biti utemeljeno na ukrepih držav članic. Zato moramo komisija in parlament skupaj pozvati države članice, da se ne odrečajo politiki MSP-ov na mačarskem. Imamo visok delež MSP-ov. In gotovo, samo program Kozma ne bo dovolj. Poznate moje osebno mnenje glede Kozma da pa se da še mnenje poročevalke v senci. Pravi, da je program predvsej ambiciozen, vendar pa da moramo storiti več. In eh, z končni cilj mora biti, da izkoristimo potencial za rast. To je ključnega pomena za trajnostni razvoj podjetij in evropske družbe v celoti. Ena ključnih težav pa so posojila za MSP. Vsakodnevna praksa, ko banke odrečejo posojila MSP-jem in zato niso likvidna, pomeni, da nimajo dovolj kapitala, da jih je potrebno še dokapitalizirati. In to je pomeno vprašanje. Enostaven dostop do financiranja je ključnega pomena za zaposlovanje in podjetništvo. Finančna politika mora biti jasna tudi strukturno politiko ključnega pomena je, da izboljšamo konkurenčnost podjetja v mednarodnem okolju in ne sme biti edina pot k rasti samo olajšanje dostopa do sredstva. Potrebno je izboljšati tudi kulturo in Evropska unija lahko tu precej stori. Tudi pri MSP jih to lahko storimo z usposabljanjem podjetnikov, usposabljanje ključnega pomena, zato da bodo podjetniki dobili veščine za nastop na mednarodnih trgih. Predlog daje splošno perspektivo prihodnosti programa Kozme, vključuje veliko načel in opisuje področja, kjer je potrebna evropska intervencija, vendar pa ni dovolj jasno rečeno, kako bi ta intervencija v mednarodnem okolju lahko bila izvedena. Gospod Toja, kot ostali, zahteva osredotočene na vprašanje spola in izpostavlja to, da je potrebno več podjetništva v Evropi brez nadaljne birokracije. To mislim, da so glavne točke gospe Toje in socialisti so njenega mnenja. Hvala lepa. Grazie, la parola. Hvala lepa. Uh, gospod Odi, izvolite. Merci, Hvala, predsednica. Zahvaljujem se komisiji za vse predloge in predstavitev. Kar zadeva splošne cilje, mislim, da a, lahko rečem kot ostali prednogovorniki, da nima smisla posebej izpostavljati turizma. Vi ste omenjali tudi pravno podlago, ampak mislim, da ni potrebno tega posebej a, a, e, dejansko izpostavljati. Kar pa zadeva a, vprašanje poenostavljanja, seveda poenostavljanje, naprimer računovodca, gospod Štojber, Gantar je bil zelo, že večkrat omenjen, ampak mislim, da se je eh, tega lotil na napačen način. Tudi jaz eh, lahko imam na vzkrižne interese, kajti tudi jaz sem revizor eh, v zasebnem sektorju. Vsekakor torej, potrebno je torej poenostaviti vse stvari. Mislim, da moramo najti nek kompromis, do tega se bomo dokopali to, da vsi vemo, da vprašanje zapletenosti ni problem računovodstva, to je problem ureditve v državah članicah, fiskalna ureditev, socialna ureditev. Jaz pripadam državi, ki je eh, prvak na področju eh, tako eh, preobremenjevanja z eh, različnimi vrstami ureditev. Moramo stvari poenostaviti. Vsakič, ko komisar eh, bo ustvaril novo direktivo, novo uredbo oziroma pravilo, bi moral eh, hkrati tudi črtati eh, dve taki podobni pravili. Naj zaključim in povem, da v zvezi z MSP imamo problem predvsem tudi, ker zadeva starost vodi teh podjetij. Moramo eh, torej se približati MSP-jem. MSP-ji niso dovolj veliki za to, da so lahko zanimivi za zasebni sektor in za, tudi za zasebne strokovnjake. Moram bi torej združevati MSP-je za to, da postanejo, da eh, imajo pomembnejšo, torej večjo težo. Uh, In eh, glede na to, kar pa zadeva um, res najmanjša mikropodjetja, moramo se boriti proti uh, tej eh, stopni med namenicami smrtnosti mikropodjetij, torej zapiranja mikropodjetij in to s tem, da oblikujemo ustrezne programe za spremljanje mikropodjetij v prvih treh, štirih letih eh, od nastanka teh mladih podjetij. In eh, še zadnja stvar, mislim, da ne smemo pozabiti na socialni dialog. Dober socialni dialog v MSP-jih je sredstvo za spodbojanje konkurenčnosti in a, tako kot predvideva Lizbonska pogodba, moramo imeti ustrezni socialni dialog na evropski ravni, zato da ustvarimo ustrezno socialno okolje v MSP-jih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospodu Di. Besedo predajamo gospodu Langnu. Ja, Hvala lepa. Pri predstavitvi generalnega direktorja sem imel vtis, da se politika za MSP šele začenja. Spominjam pa se, že dolgo sem v parlamentu, da je komisar Pangeman, ki je končal svoje delo leta 1999, že izpostavljal to temo. In že takrat se je v parlamentu veliko govorilo o opredelitvi MSP-ev. Evropska komisija torej ni strila nič od 90-ih let. Veliko je predlogov iz parlamenta, predvsem kar se tiče srednje velikih podjetij, ki so inovativna in kar se tiče zaposlenih, vse predloge parlamenta ste zavrnili. In sedaj sprašujem, kakšna je opredelitev in ali je komisija pripravljena v okviru raziskovalnih programov zajeti tudi srednje velika podjetja. Kolega Bencin je omenil davkoplačevalce. Po mojem, že 15 let sredstva iz Evropske investicijske banke ne pritečejo do MSP-jev, najprej zato, ker je preveč oprostite, birokracije in tudi zato, ker banke, nacionalne banke, to raje počnejo same in ker je razlika v obresni meri preniska. In ker je vse skupaj tudi preveč nepregledno. In potem še eno področje, ki je pomembno, tukaj gre za tvegani kapital, tukaj bi lahko dejansko storili več. In če bi komisija, velike besede ste našli za program Kozme in kolikor se spominjam, mora parlament sklepati še o finančni perspektivi. Torej, če komisija podaja predloge, mora to storiti na podlagi izkušenj zadnjih dveh desetletij. In mnenja sem, da je bilo omenjenih zelo veliko predpisov, to sta storila Rübih, Nibler pa tudi Bencen. Prepričan sem, da je potrebno razmisliti, ali je evropska raven najpomembnejša raven za MSP-je. Resnično je potrebno razpravljati o tem. Seveda, dobro, lahko smo nostalgični, lahko smo prijateljski do MSP-jev, vendar pa o tem je potrebno razpravljati. Pravzaprav je raven Evropske unije raven za srednja velika podjetja, kajti ta so izvozna podjetja pek, ki skrbi za svoj regionalni trg, pač ni namenjen izvozu. In tukaj pogrešam razumno rdečo nit za srednje velika podjetja. Grazie, dottor. Grazie, collega Langen. Hvala lepa, gospod Langen. Zdaj pa predamo ponovno besedo gospodu Odiju, ki uh, je pozabil dodati neko stvar. Ja, res hvala. Vem, da se to ne počne. Pozabil sem zastaviti vprašanje o dostopu do javnih naročil. Odstavek imamo o tem, imamo resolucijo parlamenta, veliko večino imamo za, takrat, za podporo gospoda Magrija, zato da bi se v svetovni trgovinski organizaciji pogajali o dostopu do javnih naročil, nikoli ni želel tega storiti. Poslanci tega niso nikoli razumeli, zanima me vaša mnenje, kakšna je kvota glede javnih naročil za MSP-je. Hvala lepa, torej res izjema, zdaj pa in zahvala tudi gospodu Kreutzmannu in generalnemu direktorju za zelo nazorno predstavitev. Pri tem pa bi kot nekdanja dolgoletna gospodarstvenica želela poudariti, da je danes izjemnega pomena hitrost. Samo hitrost. Mnogo podjetij tam zunaj na terenu čaka, da se ta zakon začne uveljavljati in tako rekoč krvavi kaj se bo jutri zgodilo umirajo tako rekoč dan za dnem številoma in zaradi tega je ta hitrost odzivanja najpomembnejša vse ostalo z vsem se strinjam kar so kolegice in kolegi povedali pa če se še vrnemo k mladim mladi se seveda dolgoročno tudi ne opogumljajo dovolj za tveganje torej tudi sistemi izobraževanja niso naravnani tako kar je sicer dolgoročni ukrep da bi mladi upali ob vsem prevzema tveganje tudi v Evropi ker so takoj zaznamovani čim enkrat ne uspejo in to da imamo trinajst procentov samo izvoza na druge trge kot je kitajska indija in tako naprej je seveda eh, razlog tudi notranji. Kar recimo na eni strani eh, se imamo velik problem eh, z intelektualno lastnino na kitajskem, na drugi strani pa imamo velik problem z dolgim časom in veliko ceno pridobivanja patenta v sami Evropi. Torej tukaj je mnogo zadev, ki so tudi na notranjem trgu izjemno boleče. In 2,5 milijarde je absolutno premalo, vkolikor stavimo na srednja in mala podjetja zato, da bodo hrtenica, da bodo reševala prihodnost. Absolutno premalo v primerjavi z vsem ostalim denarjem in sredstvi, ki so na razpolago. Eh, kajti brez kapitala, brez dostopov sploh do financiranja, tako kot jih ga danes večina podjetij nima, je nemogoče prodajati na domačem trgu, kaj šele na trgih, ki so danes eh, hitro raztoči. Hvala. Grazie. Kolega Kelly. Hvala lepa, kolega Kelly. Eh, thank you very much. Hvala lepa. Kolegi so že omenili glavne stvari, tako da tega ne bom omenjal. Naj pa omenim, omenim nekaj vidikov, ki so po mojem mnenju pomembni. Dostop do financ je bil omenjen in prejšnji teden smo izvedeli, da na Irskem 91 odstotkov podjetnikov ima večje težave pri najemanju posvil. 50 odstotkov teh ni dobilo posvila. Seveda so na Irskem posebne razmere zaradi pomoči, ki smo jo dobili, vendar pa vidite, kako težko je napredovati. Drugič, dostop do trgov, to je ključnega vidika, še prav posebno, kar se tiče dostopa prek interneta in tako dalje. Mislim, da je vedno več posameznikov pripravljenih kupovati prek interneta. gotovo lahko iz statistike vidimo, da se zadeve lahko še izboljšajo. Vendar pa, če bomo kupovali več prek interneta in čez vikend sem se čak gospod, ki je prejšnji teden prvič nakovala prek interneta in je kupila poročno obleko za svojo hči. In upam, da bodo sedaj vsi rekli, da je ta obleka čudovita, ker bo potem še kupovala. Vendar pa tukaj je potrebno še nekaj storiti, tukaj je potencial in podjetja morajo pri tem pomagati. Pavel je omenil Evropski sklad za globalizacijo. Mislim, da je to tudi pomembno. To vidim tudi na Irskem. Veliko denarja je bilo zapravljenega. Samo zaradi tega, ker smo imeli preveč državnih agencij, namesto da bi dali sredstvo na razpolago tistim, ki jih potrebujejo, delavcem. Mislim, da moramo imeti več sredstev sklada za globalizacijo. Tako da bodo tisti, ki so bili odpoščeni, lahko vstopili v svet poslovništva in tako bi potem lahko storili kaj pozitivnega. Tako bi potem lahko ustvarjali nova delovna mesta. Tudi sami ne bi bili brezposobni. In ne bi šlo za zapravljena sredstva. To se je potrebno ogledati. Potem mladi podjetnice, o tem smo že nekajkrat govorili, ne bom govoril o tem, tu je veliko potencijala, prav tako pa moramo pokazati, da želimo zmanjšati birokracijo. Dokazi so, da se to ne dogaja, tako da moramo spremeniti ta potek in zmanjšati birokracijo. Potem govora je bilo o srednje velikih podjetjih. Mislim, da bi resnično lahko torej ločevali med malimi in srednje velikimi podjetji, da bi imeli schemo za mala in schemo za srednje velike podjetja, namesto da jih oba tipa podjetij združujemo. Kajti obstaja zelo velike razlike med malimi in srednje velikimi podjetji. Mislim, da se moramo to tudi podrobno ogledati. In končno, še zadnja točka. Gospod Bencen, ne vidim smisla v tem, da bi davkoplačevalski denar uporabili za to, da bi pomagali podjetjem izven Evropske unije. Naša odgovornost je, da pomagamo podjetjem, podjetjem znotraj Evropske unije, da bodo spet zelo konkurenčna, da bomo imeli polno zaposlenost in da bomo najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu. Potem pa lahko začenjamo razmišljati o pomoči državam, ki niso del Evropske unije. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, gospod Ford. Um, Hvala lepa na kratko. Zmanjševanje birokracije, to mora biti ključnega pomena. Šla bi še dne, kot gospod Kelly. Mislim, da moramo razlikovati med mikro, malimi in srednje velikimi podjetji. In morda izuzeti mikro podjetja iz veliko področji evropske zakonodaje in birokracije. Skrbi me, ker je veliko naše nove zakonodaje take, da je nismo preverili na MSP-jih tako da bi dejala, da moramo to testirati na teh podjetjih. Prav tako pa moramo gledati, kje bi lahko MSP-je odstranili iz zakonodaje, da ne bi bilo prekomerne birokracije. Potem do finan, dostop do financ. Veliko kolegov je podalo predloge, da bi dali na razpolago sredstva bank za podjetje. To podpiram imamo orodja v CIP za MSP-je. To je delovalo v nekaterih državah, v drugih pa program CIP eh, ni deloval, ker je preveč zapleten in birokratski. Države imajo svoje programe, ki bolje delujejo. Predlagam, da ko ustvarjamo nova evropska urodja, da naj bodo ta taka, da omogočajo delovanje bolj enostavnim v tistih državah, ki jih imajo. In potem veliko hranilnic mi pravijo, ki so tisti, tiste naravne posolilo dajavke za MSP-je, vidijo preveč težav, preveč zapletenih pravil in ne dajajo posojil. Potem tvegani kapital. Tukaj to narašča na evropski ravni, vendar pa to je predvsej namenjeno srednje velikim podjetjem. Gre za to, da bi morali spodbujati financiranje tudi med podjetji samimi. In mislim, da bi tako lahko potem olajšali birokracijo tudi za ta področja. Torej, veselim se sodelovanja s kolegi, tako kar se programa Kozme tiče, pa tudi kar se tiče poročila gospoda Rubika. Grazie, ultimo intervento. Hvala lepa in še zadnji prispevek De Castillo. Eh, Hvala lepa. Naj se zahvalim komisiji in poročevalcev, nekoliko pozna sem, vendar pa sedaj imam tukaj pred sabo pisni dokument. Tri točke mislim, da moramo izpostaviti. Komisija predlaga, da storimo korak naprej. Gospod Langen pravi upravičeno, da se z MSP-ji ukvarjamo že dolgo. Ta predlog komisije pa, po mojem mnenju, nudi napredek pri poenostavitvi, glede financiranja in tako dalje. Kot sem dejala, pa imamo tri elemente, kjer bi morali nameniti temu še več podarka. Gre za evropsko dodano vrednost, da razrešimo težave, s katerimi se soočajo MSP-ji. O nekaterih smo, o teh vprašanjih smo že govorili, vendar pa gre za glavne točke, kot so vmešavanje birokracije, financiranje in posojila. Mislim, da se moramo osredotočiti na evropski ravni na to. Dostop do financ. Uspelo nam je podati predloge sprememb, zato da smo izpostavili to vprašanje, kot je dejal predhodnik. Mislim, da moramo tukaj razlikovati med zelo malimi podjetji, mikropodjetji. Te bi morali obravnati ločeno. Administrativna poenostavitev to je začetna faza za obzore 2020. To je ključnega pomena. Poenostavitev je ključnega pomena. Kajti veliko prizadevanj MSP-jev in malih podjetij, ki imajo možnost za rast. Veliko teh podjetij je zadošenih že na začetku, če ste, naprimer, podjetnik PEK. Si želite morda ustvariti verigo pekarn in tako rasti. Pomembno je torej, da imamo na razpolago načrt, ki kaže podjetjem, kako lahko rastejo in potem harmonizacija. To je tesno povezano z enotnim digitalnim trgom, povdarjam, enotnim. Internet, digitalni trg, to je fantastična priložnost za MSP-je in za njihovo rast. Govorim predvsem o malih podjetjih, imajo zelo veliko priložnost. In zakonodajna zakonodajno usklajevanje, o tem ne bom govorila, ker smo o tem že veliko krat govorili v našem odboru. To je priložnost za to, da bo čezmejno e-podjetništvo resnično začelo delovati in dobilo zagon. To je ključnega pomena za prihodnost Evropi. Hvala lepa. Lore. Hvala lepa. Zdaj bi besedo predala za kratek odgovor gospodu poročevalcu, gospodu Krojcmanu, ki bi ga tudi prosila če eh, bi lahko 15 minut vodil sejo, ker eh, nimam eh, tu v dvorani ni prisotnega nobenega od podpredsednikov, zato bi vas prosila, da me nadomeščate za 15 minut. Izvolite. Hvala lepa, predsednica. To, kar je dejal kolega Langen. Ali sploh potrebujemo program? tukaj gre torej za postavljanje pod vprašaj programa Kozme, ali bi naj to omenili na države članice. Ne, gre za to, da se omejujemo na čezmejne vidike. Seveda je jasno, da PEK ne bo pridobil sredstev iz tega programa. Gre za to, da podpiramo inovativne vidike v obzorju 2020 in sprašujemo se, ali ni program Kozme dobil premalo sredstev. Zato moramo razmisliti, ko govorimo o zmanjševanju birokracije, tudi o tem, da moramo MSP-jem dati možnost sodelovanja pri programu. In to mora veljati za vsa področja. Morda bi bilo še bolj smiselno pri zmanjševanju birokracije imeti jasne opredelitve in potem morda nameniti nekaj sredstev iz obzorja 2020 v program Kozme, da bi MSP dobili več možnosti. To je torej točka, o kateri bomo še govorili. To bo tudi eh, zelo razbudljivo. Vse ostalo, kar je predlagala komisija, je nadaljevanje programa CIP, to je jasno. Torej ne govorimo o nečem popolnoma novem, govorimo o programu, ki bo nasledil program CIP. Lahko pa že dlje časa ugotavljamo, da MSP, Rubik je to dejal, imajo prenisko kvoto lastnega kapitala in moramo premisliti o tem, da bi imeli boljši dostop do trga in morda bi bilo smiselno tudi na evropski ravni podpreti. Jasno je, da so nacionalni podporni programi nekaj, kar mora ostati in to ne bo zamenjava za lete. In zato Evropska komisija tudi predlaga, da bi naj tukaj bil pomemben čezmeni vidik, da bi program lahko začel delovati. Tukaj bom končal. Vse sem si zabeležil in o tem bomo še razpravljali. Imeli bomo predstavitev, imeli bomo seminar o tem in o vseh teh temah, ki smo jih slišali, bomo govorili še bolj poglobljeno. Hvala lepa. Grazie, la parola... Hvala lepa, besedo predajamo zdaj predstavniku komisije. Hvala lepa. Tudi jaz bi se rad zahvalil vsem govorcem za odlične prispevke, ker ste se res dotaknili glavnih vprašanj tam predlogu. Predelili ste ključne točke. Mislim, da ni bilo nesoglasi glede ključne vloge MSP-jev strani nobenega govorca. MSP-ji so pomembni za evropsko gospodarstvo. Slišali smo vprašanje o predelitvi ali naj vključimo majhna podjetja, mikropodjetja ali naj ločujemo srednja velika podjetja. V nekaterih državah pravijo, okrepiti, povečati bi morali število delavcev v podjetju preko 250, do, celo do 500. Komisija bo objavila študijo in potem bomo imeli poročilo o situaciji. Če moramo predelati opredelitev podjetja, potem moramo to storiti na podlagi konsenza. To preučujemo. Na tej stopni pa moramo delati z obstoječo predelitvijo. Gospod Kreutzmann je zelo jasno povedal, da je program Kozme program, ki ni edini za MSP-je. Imamo tudi regionalne sklade, imamo Evropski socialni sklad, imamo obzorje 2020, ampak to je specifični program, ki je osredotočen na MSP-je. Gre za nadaljevanje CIPA in skušali smo se osredotočiti na to, in to je nekaj zelo pomembnega, na dodano vrednost. Vprašali smo se, kakšno dodano vrednost lahko prinesemo MSP-jem na evropski ravni. Vsi govorci so se strinjali, da lahko zagotovimo dodano vrednost, ko gre za dostop do financiranja, do posojil, to je velika težava, potem lahko ponudimo dodatno vrednost pri poenostavitvi in lahko ponudimo dodatno vrednost pri dostopu do trgov in pri izboljšanju okvira. Dostop do kreditov, dostop do financiranja najprej. Vsi se strinjajo, da je premalo likvidnosti. Že sedaj uporabljamo finančne instrumente, ki delujejo. Evropski investicijski sklad se ukvarja s tem. Večji zahtev, kot smo jih imeli nekoč. Gre za to, da bi to nadaljevali, da bi to postalo bolj učinkovito. Tveganje kapital. Gospod Rubik in ostali imajo prav. Potrebujemo več tveganega kapitala v Evropi. Manj imamo tega kot pred desetimi leti in to je zelo pomembno vprašanje. In zato predlagamo tudi nadaljevanje s tveganim kapitalom. Poenostavljanje. Mislim, da nihče ni bolj zavezan, kot sem zavezan jaz, temu, da bi imeli več poenostavitev pravil. Vse ocene učinka morajo biti opravljene, preden imamo nove predloge. Preizkus MSP je potreben. Predlagamo, da bi v nekaterih primerjih celo izključili mikropodjetja, če to ni nujno. In tu vidimo nekaj težav. Ampak storiti moramo več. Think small first, načelo je glavno čezmejno. Tako da se bomo najprej osredotočili na MSP-je. Hvala, gospe Nible. Hvala tudi gospe Ford za te komentarje. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo ta element poenostavitve v tem. Dostop do trgov. Imeli smo to razpravo, ali naj pokrijemo notranji trg ali tretje države. Javni razpisi, gospodu Odiju sem odgovoril, to je zajeto imamo 17 odstotkov BDP-ja, ki se namenja javnim naročilom in le ena tretjina gre za MSP-je. ZDA imajo kvoto, Evropa ne. Zastavil sem isto vprašanje kot vi. Zakaj nimamo kvot? Zdi se, da zato, ker v ST obstajajo omejitve, ampak ZDA imajo izjemo. Zdi se, da smo mi boljši na tem kot ZDA. To moramo preučiti. Jutri bo komisija sprejela predlog o dostopu za tretje države. To gre za javna naročila. To je to področje, potem imamo tudi reformo direktive o javnih naročilih. To bo objavljeno leto za MSP-je. Tretje države. Vzel sem na znanje prispevke gospoda Bensona, tudi gospoda Kelija. Ali zanemarjamo dimenzijo tretjih držav? Mislim, da moramo biti previdni. Kajti dimenzija v tretjih državah BRICS bo pomembna, ko bo šlo za 70 odstotkov BDP-ja v letu 2030. Ne govorimo o tem, da bomo dajali sredstva tem državam, ampak olajšati moramo izvoz izdelkov naših držav v tej državi, ker je veliko rasti v Braziliji, na Kitajskem, v Indiji, v Rusiji. Omenil sem helpdesk MSP-jev na Kitajskem, EPR. Vidimo veliko interesa za to, da imajo MSP-ji več možnosti, več informacij, ampak to razpravo bomo imeli. Razumem vaše argumente. Kakšna je ločnica med obzorjem 2020 in MSP-ji? Ločnica je ta, da obzorje 2020 temelji na raziskavah razvoja in inovacijah in ne le za MSP-je. Del denarja bo šel za MSP-je kozme, pa se posveča konkurenčnosti, rasti in se osredotoča na MSP-je. To je zelo pomembna razprava. Pojasniti moramo, kakšna je interakcija. Na tej podlagi bomo imeli tudi delavnico. Imeli bomo tudi možnost, kot je povedal gospod Krojcman, da bi imeli specifično delavnico o finančnih instrumentih, o CIP-u, o internacionalizaciji programa COSME in o upravnem bremenu pogovora. No, ne bom izčrpal razprave, nadaljevali bomo, hvala vsem govorcem. Komisija bo vzela na znanje vse komentarje in prepričani smo, da imamo lahko na koncu zelo dober program, zato da bi dopolnili možnosti in zato da bi dopolnili vas trud. Gospod Langen, ne bom vas pozabil, ne začenjamo iz nič, prav imate. Skušamo storiti več na tem področju. Veliko je bilo postarjenega od gospoda Bangemaja, odkar je bil komisar, tudi akt o malih podjetjih smo imeli v 2008 letu 2011 prišlo do reviranja tega, potem smo imeli Erasmus za mlade podjetnike, imeli smo družinsko podjetništvo, poenostavitev, finančne instrumente, internacionalizacijo smo imeli. Torej, imam bolj pozitiven pristop pri oceni, sicer ne bi opravljal te funkcije, ampak potrebujemo podporo parlamenta, da bi bili pomembni pri tem, da bi bili uspešni pri tem pomembnem dosjeju. Hvala lepa. Komisiji, zakaj sem tukaj? predsednica me je prosila, če lahko predsedujem. Sem najstarejši tukaj v tem odboru, ne po stažu, po letih. Gospod Langen, čisto na kratko. Ne... Vprašanje gospodu generalnemu direktorju. Veliko kolego je govorilo o tem, ali bi ne razlikovali med mikro, malimi in srednje velikimi podjetji, ker so različne naloge za ta podjetja. Na to niste odgovorili in potem še vprašanje, ali ne, ne bi spremenili tudi opredelitev. Prepričan sem, da bo prišlo do študij o predelitvah, ampak da bo vse jasno, gospod Langen. Ne želim, porabiti leta za razpravo o opredelitvi, vmes pa ne bi počeli nič za MSP-je. Opredelitve so zelo pomembne, ampak še bolj pomembno pa je to, da delujemo. In kot je bilo pravilno rečeno, tu obstaja potreba potem. Vem, da so opredelitve všeč vsem. In to, da 27 držav sprejme opredelitve in da vsi poslanci to potrdijo, tega ne bomo storili naenkrat. Kaj pa bomo storili v mestnem času s 23 milijoni MSP-jev, ki se soočajo s težavi? Tako da bi se rad navezal to, kar je povedala gospa Mazej Kukovič. Treba je to storiti, nujno je, imeli bomo študijo o predelitvah, ampak v mestnem času pa ne bomo prekinili napredka in zato, da bi se strinjali glede opredelitev. Hvala lepa. 11. aprila bomo imeli delavnico za finančne instrumente, 25. aprila delavnico o vključevanju CIPA in 8. maja o MSP-jih in o tem bomo lahko še razpravljali. Govorili bomo o prožnosti, pa morda tudi o dostopu do trga. Vem, da gre za čezmejno vprašanje. Pomembno je torej sodelovati pri tem. Tako sedaj pa peta točka na našem dnevnem redu, mala in srednja podjetja, konkurenčnost in poslovne priložnosti. Tako dajem besedo poročevalcu gospodu Rübigu. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bom kar nadaljeval. Gre za podobno enako problematiko. Gre za mednarodne pogoje, kako bi jih lahko izboljšali za MSP. -je. V okviru STO se že dolgo pogovarjamo o tem, v krogu Doha. In tukaj gre za to, da gre najprej za olajšave, trgovinske olajšave za MSP-je. Mislim, da bi morali resno razmisliti, ali naj ne bi tukaj pospešili našega dela in prej prišli do zaključkov in potem bi lahko v večstranskih sporozumih in v dvostranskih sporozumih to tudi omenili in pozvali komisijo, da naj bo dejavno na tem področju. Potrebujemo pa tudi register pri STO za vse obve, vsa, vse obvezujoče izvozne in eh, uvozne predpise za MSP -je, je predvsej težavno področje, kjer je, na področju, kjer je veliko korupcije, vedeti, kaj je obvezujoče. In tukaj mora biti STO pripravljena ustvariti obvezujoče in pregledne registre. In potem finance, kot pri programu COSME, pri izvozu bo tukaj še teže. Tukaj je potrebno imeti kreditacijo, potrebno je imeti sredstva za jamstva, za tako imenovana mehka posojila. Torej, tukaj gre resnično za to, kako bi lahko podprli MSP-je, kajti tukaj je zelo vse skupaj povezano s tveganim kapitalom in sofinanciranje tveganega kapitala je ključni izjiv. To je eno od težišč. In tretja točka potem nadaljne usposabljanje, še prav posebno poklicno, dualno usposabljanje. Eh, moramo reči, da imamo premalo obrtnikov, premalo inženirjev, arhitektov, prav tako pa tudi premalo svetovalnih storitev, ki so mednarodno zelo pomembne in tukaj se moramo osredotočati tudi na to in se izogniti begu možgan. Osredotočiti se moramo na to, da bodo tudi priseljenci pritegnjeni k nam, da jih bomo ciljno pritegnili, kajti to je lahko tudi most, so lahko mostovi, kulturni mostovi za dobre stike z državami, odkudar prihajajo. Potem program Erasmus za podjetnike. To moramo razširiti na mednarodno raven, razviti nekakšen Erasmus Mundus program, kjer bodo potem poslovneži lahko prehajali se izmenjevali in dobili spodbude oditi tudi na drugo celino. Dobavitelji, naprimer, tudi med njimi bi potrebno, bilo potrebno organizirati izmenjavo in upamo, da bo sta Evropska komisija in služba za zonanje dejavnost aktivni na tem področju. In potem tehnična podpora s tehničnimi standardi, normami in eh, varovanje intelektualne lastnine, to je še prav posebnega pomena za MSP in tukaj moramo še prav posebno izgraditi grozde in mreže. Najprej uporabiti to, kar že imamo, ne samo evropske, evropska omrežja in eh, grozde. Analizirati moramo druge celine, kako so to izvedli in potem bi lahko tako z najboljšimi praksami kaj dosegli potem bi se skupaj analizirali in imeli primerjalne kriterije in bi ugotovili, kaj je najboljše za Evropo. Veliko se že dogaja na tem področju, tudi države članice veliko počno v regijah, pa tudi v mestih. Veliko lokalnih podpornih ukrepov je že na voljo. Morda bi morali razmisliti o tem, da bi imeli več partnerstv med mesti, mednarodno gledano, in bi to tako podprli. Še prav posebno glede na stike MSP-ov. Regije se lahko mednarodno povezujejo. Tukaj imamo zelo veliko dejavnosti, ki so že na voljo in mislim, da je naša naloga tukaj pripraviti nova težišča. Hvala lepa. Dank. Hvala lepa, kolega Rubih. Sedaj pa poročevalci v senci, kar napovedal vas bom in tistega, ki pač ne bom bo lahko nadomeščen s katero kolegico SD. Kdo bo prevzel? Vi, prosim. Ko govorite o imenu gospe Toje, če govorite o imenu gospe Toje, boste to vi ali gospa Hercog ali nihče? Uh, already, think, uh, yeah. Mislim, da sem se že oglasila. Ja. Yeah. Že prej sem omenila to temo. Uh, not, uh, the... Tudi gospoda Johansona ni iz Alde, sedaj zeleni, Beauty Coffer ga ni. Sedaj pa EKL, gospa Ford. In potem bomo pri drugem deležencu o tej temi. Gospa Ford, če želite besedo, samo minutko, prosim pozneje se bom oglasila. Dobro, potem pa prosim, da eden izmed kolegov spregovori o poročilu gospe Rubik. Prosim. Ja. ja Besedo imate, prosim. Yes. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, če smo se narobe razumeli, nisem želela govoriti v imenu kogarkoli drugega, lahko pa govorim v svojem imenu. Lahko pa govorim v svojem imenu in sicer eh, želim opozoriti na eh, srednja, na te velikosti, srednja, mala in velika, srednja, mala in mikropodjetja. Katerokoli med temi kategorijami ima priložnosti za izvoz samo v primeru povezovanja. Povezovanja v grozde, kot ga je omenil gospod Rubik, in povezovanja v tehnološke platforme. Tehnološke platforme so tista priložnost, ki lahko povežejo inovacije, znanje, prenos iz centrov znanja tudi v prakso in to je lahko tudi rešitev za sorazmerno manjša podjetja, ki želijo izvažati in ki imajo seveda pravo vizijo. Hvala. Ja, äh, Hvala lepa. Gospod Perijo, prosim. In potem gospa Ford. Eh, Hvala, predsedujoči. Zaprosili ste me, naj spregovorim v imenu gospe. To je sicer gospa Herco, ki je že nekaj povedala tudi v zvezi s tem, ko je spregovorila v zvezi s prejšnjo točko. Vsekakor naj nekaj povem v zvezi s to točko. Naj se zahvalim poročevalcu za vse, kar je povedal. To, da predvsem naj se spomnim na nekaj. Naj vas opozorim na to, da pred par dnevi na plenarnem zasedanju smo izglasovali točko v zvezi s pospeševanjem, eh, kar zadeva eh, odobritve iz Evropskega ribiškega sklada. In sicer tako, da bi povečali za 10 odstotkov evropski prispevek, kajti imamo veliko, veliko majhnih in srednjih podjetij, ki niso sposobna se odzvati na to Eh, na eh, potrebe in zagotoviti dodatni delež za to, da bi lahko potem sprožili različne pobude. Moramo reči, da se soočamo z težavnimi časi, po drugi strani pa mala in srednja podjetja so hrbtenica eh, države, neke države. In ravno zato, ker je nujno, da Evropa raste, da se širi, je potem potrebno prenesti znanja na ravni malih in, veli, in srednjih podjetij iz ene države v drugo. Imamo določene države, ki so naprednejše, nekatere, ki nekoliko zamujajo, ampak nedvomno je potrebno zagotoviti tak a, eh, prenos iz ene države v drugo. In torej potrebno je torej poseči, tako kot je že bilo rečeno, z ustreznimi sredstvi, a, eh, gospod a, eh, generalni direktor. Sredstva so na žalost dan danes še toliko nujnejša primerjavi s preteklostjo, kajti v preteklosti so bila podjetja po, eh, sposobna eh, laže dostopati do sredstev kot dan danes. In potem še informiranje. O tem ste eh, že govorili, ko ste govorili o Evropskem socialnem skladu oziroma o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Rekli ste, da eh, tam sredstva obstajajo, ampak mi pozorneje si moramo ogledati vse in uh, od tod torej tudi ta dokument, ki ga bomo potrdili in eh, ki mora, mm, se, mora črpati tudi iz eh, programa obzorje 2020, tako kot ste tudi vi povedali, ampak ta sredstva, te sklade je treba potem povezati s konkretnimi potrebami, s katerimi se soočajo male in srednja podjetja, ki dan danes niso sposobna eh, spremljati dogajanje na trgu eh, zaradi težav, s katerimi se soočajo in tudi zato, ker pravzaprav ni pravega enotnega trga. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Ford. Hvala. Nekaj dodatnih pripomb, ki smo jih videli v dveh sporočilih komisije. Najprej glede informacij za MSP-je. slišim veliko pripomb MSP-jev, da je toliko različnih verov informacij, da dobijo veliko informacij, ampak nobene niso smiselne za to, da bi jim pomagale pri tem, kar želijo dobiti. Tako da povsem razumem to željo komisije, da želi poenostaviti informacije, želi poenostaviti strukture upravljanja in preprečiti prekrivanja, ko se le da. Ampak zagotoviti moramo, da to pravzaprav deluje, tako da ne bomo le ustvarili več informacijskih portalov, to pa bo pot v nič, da bi porabili ure in ure za to, da bi pročvali informacije, potem pa na koncu ne bi dobili to, kar potrebujemo. Nekatere države, zlasti, ki pomagajo MSP-jem pri trgovini, so pred kratkim pridobivali veliko izkušenj, zlasti v BRICS državah. Torej, države so to počele, učile so se o tem, tako da moramo poskrbeti za to, da ne bomo le odkljukali stvari, ampak da bomo res imeli boljše rezultate in bolj jasne informacije. Potem pa še nekaj. Zamude pri plačilih. Bila sem vključna pri pogajanjih o direktivi o zamudi pri plačilih. To je v številnih primerjih odlično, ampak veliko je bilo primerov, ki so zvenili odlično, ampak na nekaterih področjih so obrodili sadove, druge pa ne. Eno veliko podjetje je prenehalo uporabljati MSP-je kot dobavitelje zaradi direktive o zamudih pri plačilih. Trgovci na drobno imajo včasih izdelke dolgo na policah in če se ti ne prodajajo in če MSP-ji ne morejo izpolniti vseh pogojev za kredite, potem jim to omogoča fleksibilnost, da sami poskrbijo za pretok kapitala. In direktiva o zamudah pri plačilih je na koncu prizadela MSP-je, ne pa, da bi jim pomagala. Vse je vedno bolj zapleteno, kot se zdi na prvi pogled in zagotoviti moramo pomoč MSP-jem. To pa bomo poročili, ko se bo to pojavilo. Ali je Združeno kraljestvo preneslo direktivo o zamudah pri plačilih v lokalno pravo? Slišal sem, da ste to že storili. Ne, Nemčija zaenkrat. Združeno kraljestvo pa ja. Ja, v Franciji imajo še krajše roke za plačilo kot direktivi in zato je prišlo do težav pri teh MSP-jih. Dobro. Sedaj pa dobi besedo komisija. Prosim, če želite, se lahko odzovete. Potem pa gospod Rubik, ki bo povzel razpravo. Hvala. Zelo nakratko iz moje strani. Mislim, da smo pokrili večino stvari iz prejšnje razprave. Rad bi rekel, da pozdravljamo to poročilo gospoda Rubika. Menimo, da bo to jasno stališče parlamenta o ključnih vprašanjih, ki zadevajo MSP-je, na področju internacionalizacije, ko gre za industrijske politike, ko gre za pametno zakonodajo. Hvala gospodu Rubiku, je močen zaveznik v tem boju za MSP-je. So vprašanja, ki jih je omenil. Inventori pravil STO je nezavezujoče pravo, majhne dimenzije, podjetništva, standardi, grozdi, mreže, vse lahko pokrijemo tako CIP-u kot v Kozmeju. Hvala vam, ker so to ključne prioritete. Prav tako bi rad rekel odgovor na nekatere vprašanja, ki smo jih slišali, da zelo dobro razumemo težave glede informacij za MSP-je. Gospa Ford je to omenjala. Izogniti se moramo temu, da bi poplavili MSP-je z veliko informacijami. Na koncu pa bi imeli manj informacij kot sedaj. Tako lahko tudi uničimo MSPS. Pri velikem številu informacij. Potem drugič, ne želimo izumljati tople vode. Narečem, da bomo izhajali iz izkušenj, ki jih države članice že imajo. Zato imamo kartiranje. Glede direktive o zamudah pri plačilu, rad bi vas obvestil, da je podpredsednik Tajani pisal vsem državam, vsem. Ta direktiva mora začeti veljati od 15. marca 2013. Ja, administracije morajo plačati svoje dolgove v 30 dneh. Pisal je vsem državam, rekel je, ne čakajte do marca leta 2013. To storite že prej. Kajte sedaj se soočamo z velikimi težavami SP, ne zaradi dostopa do financiranja, ampak zato, ker so bankiri številnih lokalnih organov. In to je povsem nespremljivo. Če res želimo pomagati MSP-jem, Ne gre le za to, da zagotavljamo kredite, ampak gre tudi za to, da javna administracija pravočasno plača svoje dolgove in da se izognemo temu, da se MSP-ji spremenijo v bankirje lokalnih organov. Ne, nekatere države so že odgovorile in bodo to storile že prej, recimo nizozemska. Druge države pripravljajo zakonodajo, ampak to je zelo pomembno. In končno, glede tega, kar je povedal gospod Perijo, strinjam se s tem, kar ste rekli, to je hrbtenica gospodarstva. Imeti moramo vse instrumente, ki morajo iti v isti smeri. Zelo pomembno je, da imamo vse instrumente, ki prihajajo iz različnih krogov, ampak veljajo. Naj rečem, da komisija čaka na vsa priporočila, na vse predloge, ki jih boste imeli, ampak naši instrumenti morajo biti osredotočeni, da bodo podprli MSP politiko in vsi predlogi, o grozdih, o standardih, o lestvicah, o dostopu do financiranja, o kapitalu, širjenje informacij, vse to bomo sprejeli. Hvala. Kolega Rubik. Lepa se da pa kolega Rubik. Rad bi se zahvalil generalnemu direktorju, kajti pobuda komisije, še prav posebno komisarja Tajanja, ki je zastavil nove okvirne pogoje, gre v pravi smeri. Kako bomo naše MSP-je, ki so dejavni na mednarodni ravni, tudi naprimer prek interneta, z novimi plačenimi pogoji, z logistiko, ki nastaja, kako bomo ta podjetja spravili v ustrezen položaj, kar se mednarodne konkurence tiče. Potrebno se je angažirati na drugih celinah, in zato je program Erasmus za mlade podjetnike zelo pomemben. To je dober začetek. Mislim pa, da si moramo zastaviti cilj in tukaj se lahko učimo od Kitajcev, koliko mladih oni vsako leto pošljejo v tujino. V Saudski Arabiji, na primer, bodo zagotovili 8 milijard evrov na leto za mlade, da bodo potovali po svetu in da bodo potem ustanavljali podjetja v Saudski Arabiji. Torej, lahko se učimo od drugih držav. In mislim, da bi bilo potrebno nameniti več sredstev za ta program. To bi lahko bil eden od ciljev, ko bi govorili o mladih, mladih podjetnikih, ki bi jim omogočili ustvarjanje novih delovnih mest. In če imamo 23 milijonov MSP v Evropi, če bi vsako podjetje zaposlilo enega novega delavca, delavko, ne bi imeli potem več brezposobnosti. Torej, tako nastaja nov potencial, še prav posebno pri izvozu. In naj bi se zahvalil kolegici Ford, kajti potrebno je pomisliti tudi na to, da bomo uspešni le takrat, ko bomo proizvode in storitve, ko bomo ponujali proizvode in storitve, ki jih bodo klopo, postite, kupovali po vsem svetu. Le tako bomo lahko potem imeli više plače in le tako bomo lahko plačali tudi dolgove evropskih držav. Hvala lepa. Tako sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Točka 6. Sodelovanje na področju energetske politike s partnerji zunaj naših meja. Strateški pristop k zanesljivi, trajnostni in konkurenčni oskrbi z energijo. Poročevalka je gospa Edith Herzog. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Sicer gospa se pogovarja po telefonu v tem trenutku. Ja. Frau Kollegin Herzog, Miss Herzog, you have the floor for the next. Gospa Herzog, eh, imate besedo, ste poročevalka za točko šesta, eh, zdaj pa ste vi na vrsti, ali lahko začnete? Uh, Oproščam se, gospod Krojcman, nujen eh, klic eh, od zdravnika je to bil. Kolegice in kolegi, kar zadeva predloge sprememb v zvezi z poročilom o zunanji energetski politike, naj vam povem, da smo prihranili na času, bomo prihranili na času, kajti nažalost. Uh, eh, Afet, eh, odbor AFET še vedno pripravlja svoje poročilo in torej mi bomo glasovali šele 7. oziroma 8. maja in imamo torej veliko časa za pogajanja. Naj eh, se vam zahvalim za številne eh, predloge spremembe. 82 eh, predlogov smo prejemem smo prejeli in uh, skušali bomo vključiti čim večje število. Um, mislim, da kolegi vsi razmišljajo na enak način, eh, tako kot tudi jaz. Torej, mislim, da ne prihaja do nikakršnih konfliktov oziroma zavrnitev, zavračal. Zavračam, zahvaljujem se poročevalcem v senci, gospe Karvajo, gospodu Tormesu, gospe Caveli in gospe Valjan. Mislim,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 tem trenutku ni potrebno veliko več dodajati, kaj ti ne prihaja do razhajajočih se stališč v zvezi s tem poročilom. Vsi ugotavljamo, da potrebujemo delujoči povezani notranji trg in potrebujemo torej informacije od držav članice. Moramo bolje se usklajevati z državami članicami in mislim, da parlament bo zelo združen, enoten v zvezi za to usmeritev storitvijo, glede na to, da nam zmanjkuje časa, bi morda raje prisluhnila ostalim mnenjem, kot pa izrazila svoje. Hvala lepa, sedaj pa poročevalci v senci, omejite se na tri minute, ker moramo okrog sedemnajstih začeti s stankom koordinatorjev. ELS, gospa Karvaljo. Uh, thank you very much, uh, Hvala lepa, predsedujoči. Naj se zahvalim poročevalki gospe Hercog za dobro upravljeno delo. V splošnem soglašam za vsebino poročila in poleg tega mislim, da je to. Da To poročilo predstavlja uh, podporo zakonodajnemu okviru um, in delu gospe Karensa. Um, uložila sem nekaj predlogov spremem za to, da bi izboljšali ravno teže v zvezi z določenimi vidiki, tudi kar zadeva razmerje med popraševanjem in ponudbo in eh, tudi razmerje med potrošniki oziroma proizvajalci, med uh, državami v usponu in državami v razvoju in eh, že razvitimi državami in tudi kar zadeva tudi raz, pristop do različnih meja, uh, torej vzhodna, vzhodna vzhodna sosedska politika oziroma zahodna meja proti Atlantiku in južna meja, zato da bi v čim večji meji dosegli ravnotežje in diversifikacijo med državami in zvora in zato da pride do tudi diversifikacije, kar zadeva prehodna ozemlja. Uložila bom predloge sprememb zato, da okrepimo tudi sklicevanje na tehnologijo in tehnološko sodelovanje in zato tudi, da izpostavimo poudarek, kaj zadeva standarde oziroma sodelovanje sodelovanje z tretjimi državami in predvsem, kar zadeva razvoj novih standardov in eh, sklicovanje na nove tehnologije. Sicer pa eh, mislim, da nimamo nikakršnih posebnih težav, no nikakršnega razhajanja, tudi z ozirom na različne sklope predlogov spremembe in seveda pričakujem, da se bo nadaljevalo našo plodno eh, sodelovanje in da bomo prišli do ustreznih kompromisnih predlogov. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Valjan z Alde, je ni, potem pa gospod Turmez Zeleni. Dank, um, Hvala lepa. Govoril bom v angleščini, ker bo tako lažje tudi za Edit. Edit, you your... Edith, hvala lepa za tvoje poročilo. Morda eno stvar bi želel še bolj povdariti, več torej sodelovanja in eh, usklejevanja med državami članicami, ko je govor o informacijah o različnih politikah z ozirom na Kitajsko, na, v, na Indijo oziroma mednarodne organizacije kot mednarodna agencija za energijo. Mislim torej, da se moramo izogniti temu, da bi imeli različne skupine držav članic, ki bi sedele eh, ob različnih omizih in zastopale različna stališča brez vsakršnega predhodnega usklajevanja. Ko govorimo o strateškem sodelovanju na področju tehnologije z partnerskimi državami, mislim, da se moramo poglobiti tudi v to, kar zahtevajo trgi z ozirom tudi na količine e, v naslednjih 20 letih, naprimer. Torej, mednar, torej mednarodna eh, agencija za energijo bo oblikovala neko oceno čez par mesecev, ampak koliko razumem, energetska učinkovitost učinkovitost, obnovljivi viri in eh, tudi eh, pametna, eh, pametna omrežja, ampak tudi mikro omrežja, to je morda glavni poudarek. Tukaj bo večina tržnega obsega moramo torej se osredotočiti na to, uh, osredotočiti na to milijarde evrov, ki smo jih uložili v to, uh, če eh, ne bomo dovolj hitro napredovali, uh, potem seveda ne bomo uspešni, ampak uh, moramo se osredotočiti predvsem na ta tri eh, vprašanja, torej pametna omrežja, obnovljivi viri in eh, tudi eh, inovacije. Uh, torej letošnje leto je bilo razglašeno strani Združenih narodov leto dostopanja do energije. To je proces, eh, ki se osredotoča tudi na dve eh, pomembni konferenci, ki jo eno organizira banki Moon, potem pa imamo tudi proces iz Rija, ni popolnoma jasno, ali eh, proces iz Rija in pa tudi ta drugi proces se bosta združila ali če bosta ločena. Vsekakor pa mislim, da je to edinstvena priložnost ravno letos, da posredujemo naše sporočila. Torej, eh, moramo res podpreti eh, energetsko učinkovitost in eh, seveda tudi mi moramo ustrezno zagotoviti tehnične znanja, ampak tudi hkrati tudi zadosna proračunska sredstva in uh, moramo tudi spodbujati pasivne gradnje v Evropi. To je področje, na katerem uh, lahko združimo vse naše sile. V zvezi z vprašanjem biogoriv pa uh, mislim, da komisija bo uh, v kratkem objavila mm, dokument v zvezi s tem in tudi v povezavi z uporabo uh, tal to bo torej zajeto uradno v evropski zakonodaji. Mislim, da če želimo ustvariti stabilne izvozne trge iz držav v razvoju v Evropo, potem moramo dejansko bolje opredeliti celotni življenjski cikl tudi biogorev. Trdna biomasa je področje, kjer um, smo dejansko imeli regionalne trge v Evropi. Uh, to je prihajalo zgolj iz Evrope. Zdaj pa ugotavljamo, predvsem, kar eh, prihaja tudi iz držav zunaj Evrope, predvsem um, torej, um, elektrarne na premog kupujejo uh, eh, to vrstne, eh, torej uh, lesne. Uh, odpadne eh, izdelke tudi iz Kanade, iz Združenih držav in tako dalje. Če želimo torej ustvariti stabilne trge, potem moramo eh, oblikovati ustrezne kriterije za trajnostni razvoj in se pogovoriti o tem z dr tretjimi državami, kako lahko spodbujamo tudi uh, njihova, uh, gradnjo njihovih administrativnih sposobnosti. Hvala lepa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Edit. Ήταν... Hvala lepa, predsedujoči. Um, naj čestitam kolegici Edith Herzog, kajti to, kar je dosegla, je res zelo. Uh, zanimiva dokument, je zelo dobro oblikovan in mislim, da a, nimamo veliko dodati. Morda bi želeli spostaviti samo par točk, naj pritegnem vašo pozornost torej na par stvari. Videti je, da znanja v zvezi z srednjo in severno Evropo so trdna. To, da mislim, da moramo omenjati tudi južno in vzhodno Evropo, kjer je prišlo do napredka, kar zadeva energetiko. Zato sem uložila nekaj predlogov in um, da bi dodali in seznanili javnost o tem, kako sploh izgleda ta trg uh, v južni in vzhodni Evropi. In še ena stvar. očitno. Je gospa Herceg tudi zelo zainteresirana za vprašanje monopolov in tudi za vprašanje sodelovanja med eh, Evropo in Rusijo na energetskem področju. Predlagala bi, da res spodbudimo Rusijo k dialogu, eh, skozi katerega naj bi prišli do vzajemno sprejemljivih ukrepov namen vsega tega bi bil pač ta, da bi eh, skušali omiliti eh, razhajanja in težave med eh, sogovorniki. Moramo pristopiti k ruskemu trgu na drugačen način, kot smo počenjali doslej. In, torej, na to se bom tudi sklicevala, kaj pa potem še skrilavci. Mislim, da je treba tudi ustrezno omeniti to vprašanje. To, da ne, ne moremo tega enostavno ignorirati. To je eh, nov trg, je sicer proizvod, ki prihaja iz tretjih držav, ampak je proizvod, ki je spremenil popolnoma vide za združenih držav in ki vnaša res dramatične spremembe v uh, cene uh, surovin. Mislim torej, da bi morali se vsaj bežno sklicevati na to vprašanje mislim, da je to a, sicer proizvod, ki prevladuje tudi v nekaterih tretjih državah. In ne nazadnje, kar zadeva energetske odnose, moramo izpostaviti, da potrebujemo stabilnost, potrebujemo dolgoročne naložbe in moramo se zazreti v prihodnost, moramo imeti v mislih različne vidike, ne smemo pri tem povzročati zmede v zunanjih odnosih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Del Castillo. Hvala lepa, predsedujoči. Sicer ne bom spregovorila o svojih predlogih eh, spremembah, kajti morali bi imeti sestanek koordinatorjev že ob 17. uri, zdaj pa zamujamo že 5 minut. Gospod Vidal Kvadras. <clears throat> <clears throat> Hvala lepa predsedujoči. Poročilo gospe Herzog dopolnjuje poročilo Keynes o, o sistemih za izmenjavo informacij o medvladnih sporazumih s tretjimi državami na energetskem področju. Ti dve poročili a, kot a, sklop, enotni sklop nam omogočata, da spodbudimo pravo zunanjo politiko Evropske unije na energetskem področju. Razvoj te politike mora biti prednostnega pomena za Evropsko unijo in poročevalka to izpostavlja zelo odločno. Naprimer, ko zatrjuje, da naša uh, odvisnost od uh, tretjih držav z ozirom na energetsko oskrbo, je naša šiptka točka, ki jo moramo spremeniti v našo prednost. Tudi zato, ker smo največji uvoznik energije. In torej, če bomo spregovorili z enim glasom, bo ta šipkost, se bo ta šipkost lahko spremenila v prednost. To je to, kar moramo storiti. Če nam to ne bo uspelo, bo to pomenilo, da nismo kostemu izzivo. Predlog poročila je uravnotežen, dobro premišljen, imamo ničkoliko točk, s katerimi uh, soglašam, naprimer tudi sklicevanje na potrebo potem, da bi imeli enotni trg uh, energije, kar je bistvenega pomena za uspešno politiko na področju energetike, tudi na zunanji ravni in eh, tudi, kar zadeva poudarjanje uh, soodvisnosti in solidarnosti med državami članicami, kar je bistvenega pomena, zato da se lahko zoprstavimo naši ve, vedno večji odvisnosti od tretjih držav. In um, seveda ni enostavno um, izboljševati tako dobrega poročila, ampak seveda jaz sem skušala, dat, skušala dati nekaj um, sugesti, nekaj namigov um, in sicer zato, da bi okrepili vidike, ki so povezani z um, notranjim usklajevanjem med državami članicam napram stališčem um, znotraj mednarodnih forumov oziroma tudi zato, da bi lahko ustrajali na dejstvo, da je potrebno oblikovati neko strategijo, energijo z ozirom na države, v katerih je energetska poraba vedno večja ker eh, gre za naprimer države v usponu z visokimi stopnjami rasti. Ne nazadnje, energija je pomembna tudi na področju naše razvojne politike, torej vsi ti vidiki ti, vsi ti vidiki uh, so uh, pomembni. Mislim, da je vse to sprejemljivo tudi za gospod Hercog. Mislim, da lahko na to gleda kot na pozitivne prispevke. Vsekakor naj ji še enkrat čestitam za odlično poročilo. Hvala lepa. Prosim, čim krajši. Bodite, gospod eh, predsedujoči, hvala lepa. Eh, težava v 20. odstavku, ko je govor o jedrski energiji izraz eh, safety v angleščini je bil preveden v francoščino za security, kar ne ustreza. To se dogaja zelo pogosto, kajti če govorimo o surete, torej o varnosti, to je v pristojnosti Evropske unije, security pa je v pristojnosti te države članice. Naj vas tudi opozorim na neko, nek predlog Žaka Delorja, ki se pogosto vrača. Pred enim letom smo se spet pogovarjali o tem in sicer o neki evropski skupnosti energije. Ali je to dobra zamisel ali pa ne? Želel bi slišati, eh, če bi nam lahko komisija predstavila neko svetovno primerjavo, zato da bi razumeli, kako ostali predeli sveta, s katerimi, ki jim konkuriramo, obvladujejo rešujejo svoje težave na področju energije oziroma na splošno področje energetike? Ali bi lahko imeli tako svetovno premerjavo ali bi bilo pametno, da se spet povrnemo k temu predlogu? Nimamo tehničnih dokumentov v zvezi s tem. Komisija a, ima zdaj besedo, če želi lahko odgovori na vprašanje gospoda Odija. Izvolite. Gospa Markes, imate besedo. Hvala lepa. Um, najprej mi dovolite, da uh, z veseljem sprejmem predloge sprejmem, ki so bili uloženi. Nedvomno je pomembno vključiti tudi energetski vidik v zunanje delovanje Evropske unije. Tudi mi podpiramo za misel, da je treba spodbuditi usklajevanje med državami članicami, predvsem, ko gre za zastopanje stališča Evropske unije v mednarodnih organizacijah organizacijah. Eh, tudi eh, s zadovoljstvom sprejemamo to ravnotežje med eh, področjem povpraševanja in porabe in ne nazadnje tudi v okviru dialoga z našimi konkurenti. Želeli bi tudi pojasniti nekatere vidike, in sicer predvsem kar zadeva Evropsko energetsko skupnost, kar zadeva predlog, da bi uvedli pravni instrument za to, da bi ustanovili sistem neke vrste evropsko opazovalnico. Eh, seveda eh, komisija spremlja eh, evropski trg, to misija tega organa je Um, ki obstaja od leta 2008, je to, da upošteva vse navskrižne medsektorske vidike. Eh, ta, eh, to telo je razvilo vrsto študij in objav in tudi redne, redna poročila. Sicer pa eh, moramo imeti v mislih, da tak observatori sicer že obstaja. In še druga stvar, o kateri želim pokomentirati, v našem sporočilu smo spodbudili Evropsko unijo k temu, naj oblikuje neko enotno stališče, ko gre za pogajanja s tretjimi državami v mednarodnih forumih e, in sicer zato, da bi e, laže oblikovali e, velike infrastrukture in predvsem z ozirom na regulativne in pravne vidike. Namen tega ni, da bi skupaj obliko, se pogajali o, o cenah, o, o ravneh cen oziroma o količinah v povezavi z predlogom o Evropski energetski skupnosti naj povem, da razvoj neke skupne zunanje energetske politike je postopen eh, postopek. V tem trenutku ne potrebujemo novih eh, institucionalnih struktur. V zadnjih letih veliko je bilo postorjenega za to, da bi europeizirali energetsko politiko. Imamo novo pravno podlago, ki priznava vlogo energetske Evropske slovenske energetske politike pri ustvarjanju torej temeljev, eh, vključno tudi z tem vidikom, ki je vključen v zunanje delovanje. Eh, mnogi predlogi sprememb se lotevajo vprašanja, eh, ki ni nujno povezan z zunanjimi energetskimi vprašanji. Sicer tukaj mislim, ko se sklicujemo na infrastrukture, Eh, in na nekatere eh, tudi pragove. Mislim, da to, tega bi se morali lotiti ustreznih, eh, na ustreznih mestih, seveda s tem nočemo kakorkoli omejevati vloge Evropskega parlamenta. Hvala lepa, zdaj pa ponovno predajamo gospe Hercog, če želi odgovoriti čisto na kratko. Torej, ko se pogovarjamo o predlogih eh, sprememb, Eh, seveda ugotavljamo, da gremo vsi v isto smer, moramo gledati na to politiko kot na globalno vprašanje. Mi nismo samo kupci, odjemalci, ampak smo tudi akter, ki lahko nekaj ponudi na tem trgu, predvsem kar zadeva prenos znanja oziroma kar zadeva nove tehnologije. Zahvaljujem se poročevalcem v senci, ki eh, z mano delijo isto eh, mnenje, isto stališče. Moramo torej predvsem se osredotočiti na evropske evropsko dodano vrednost. V naslednjem mesecu bom tesno sodelovala z vsemi pri pripravi kompromisnih predlogov sprememb. Moramo torej poskusiti ugotoviti, eh, s katerimi mednarodnimi organizacijami želimo eh, tesneje sodelovati, to je v naši pristojnosti. In To eh, pričakujemo tudi eh, mnenja iz nekaterih drugih odborov, kot naprimer odbor IMKO. To bo nedvomno veliko doprineslo k poročilu in eh, seveda želimo posredovati zelo jasno sporočilo Evropskemu svetu in komisiji. In komisiji seveda, če prenesemo določene pristojnosti na Evropsko unijo, to ne pomeni, da odstopamo od nacionalne suverenosti, ne, ustvarjamo samo neko evropsko dodano vrednost. O tem bomo glasovali 8. maja v eh, tem odboru, s tem zaključujemo sejo in naj eh, vas seznanim tem, da bomo jutri nadaljevali ob um, eh, 9. uri in sicer za javno predstavitvijo o obzorju 2020. Hvala lepa.